mes chers collègues kolegi in kolegice seja se začenja predsednik Jean Claude Juncker je včeraj obelodanil sestavo komisije razdelil je pristojnosti komisarjem konferenca predsednikov odborov, ki je zasedela včeraj, je definirala predloge, ki bodo obravnavali predsedniki skupin danes. Dogovorili so se o tem, kateri odbor bo zaslišal katerega kandidata, pa tudi kakšna je časovnica. Odbor za proračune bo pripravil zaslišanje za gospod Georgijevo, ki je zadolžena za proračun. Pri tem bomo sodelovali z odborom za proračunski nadzor. Sedaj pa še časovnica. To zaslišanje bo potekalo 29. Eh, in 30. septembra, pa tudi 1. oktobra, na to pa še 6., 7. in 8. oktobra. Takrat bodo potekala zaslišanja. Vsa zaslišanja kjer bo sodeloval naš odbor, morajo biti organizirana zunaj eh, tistih dnevov, kjer bomo glasovali. Mislim, da bi morali sodelovati tudi pri zaslišanju gospoda Tajnena zaradi njegovih pristojnosti za področje proračuna. To so informacije, ki sem vam jih želel podati. verjamem, da je dnevni red spremljiv, tako da ga bomo lahko sprejeli. Čaka nas tudi glasovanje. Govorili bomo o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji. Ta poročila smo sicer dobili prejšnje tedne in jih obravnavali. Prvo poročilo, ki bo predmet glasovanja, je poročilo Estebana Gonzaleza Ponsa. Gre za uporabo sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Gre za eh, regijo Castilla in Leon v Španiji in eh, vrednost teh sredstev je 700 tisoč evrov imamo predloge sprememb. Predlog spremembe 6 eh, je že pokrit in o tem ne bomo glasovali. Predlog spremembe 7, poročevalec je eh, proti, kdo je za. Kdo je proti? vzdržani. Trinajst glasov za, petnajst proti, zavrnjen. Predlog spremembe osem je že pokrit, tako da o tem ne bomo glasovali. Številka devet, poročevalec je proti, kdo je za? Kdo je proti? Se upravičujem. Še enkrat, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Nihče se ne vzdrži glasovanja. 15 glasov za, 14 proti, predlog srembe je sprejet. Številka 10. Pokritje. Enako velja za 11, 12, 1, 2 in 3. Predlog srembe 4. Poročevalec je proti. Kdo je za? let's let's vote electronically. We will vote electronically. It's easier. Okay. okay. So we vote electronically. Je suggère que nous prélagam da glasujemo elektronsko. Tisti, ki ste za, pritisnete na zeleni gumb, tisti, ki ste proti, na rdeči gumb, če se vzdržite pa na beli gumb. Glasujemo. Numero... Glasujemo torej o prilogu spremembe 4. Oh, Le vote est clos. Konec glasovanja. Predlog srembe je sprejet. 13 za, 15 proti. Se upravičujem. Predlog srembe je torej zavrnjen. 15 glasov je proti, 13 pa za. In dva sta se vzdržala glasovanja. Predlog srembe 5 pokritje, tako da o tem ne bomo glasovali. Sedaj pa glasovanje o celotnem besedilu z izglasovanimi spremembami elektronsko, prosim. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Gospod Depre, izvolite. Ne vem, kaj se dogaja, gospod predsednik, imam kartico, ki pa ne deluje. Donc j'ai voté pour. Głosował sem za. Klu. Koniec głosowania. Osemindvajset glasov za, k temu bomo dali še glas gospoda Depreja, se pravi devetindvajset, štiri glasovi proti, nihče se ni vzdržal. glasovali bomo o predlogih spremembe poročila gospoda Tanga, prav tako Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Predlog spremembe 6 je pokrit, o tem ne bomo glasovali, predlog spremembe 7 poročevalec ga podpira. Kdo je za predlog spremembe 7? elektronsko? Prav, potem pa bomo glasovali elektronsko. Pardon? <laughs> Bon, c'est pas. À main levée alors? Z roko? Prav, z roko. Kdo je za? No, praktično vsi ste za. Kdo je proti? Nihče ni proti, nihče se ne vzdrži, spred. Predlog spremembe 8 je pokrit, predlog spremembe 9 je pokrit, predlog spremembe 10. Poročevalec je za. Kdo je za? Hvala. 11. Poročevalec je prav tako za. Kdo je za? 12. Poročevalec je za. Kdo je za? Enako. Predlog spremembe 13. Poročevalec je za. Kdo je za? Nihče ni proti. Se upravičujem, vi ste proti. Prav, trije glasovi proti. Predlog spremembe 14. Kdo je za? Poročevalec je tudi za. Hvala. Kdo je proti? Pet glasov proti. Predlog spremembe 1. Ta je že pokrit, tako da o tem ne bomo glasovali. Predlog spremembe dve, poročevalec je za. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Hvala. Predlog spremembe tri, ta je pokrit, tako da glasovali ne bomo. Naslednji pa je. Predlog sprejembe 4. Poročevalec je za. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Vzdržani. Dva vzdržana. Predlog sprejembe 5 je pokrit. Kar pomeni, da bomo sedaj glasovali o besedilu z izglasovanimi spremembami elektronsko, prosim. Glasujemo. Vous avez tous voté? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto 28 glasov za, 3 glasovi proti. Nihče se ni vzdržal. 29 se obračujem še gospod Dupre. Sedaj pa glasovanje o prilogih sprememb. Lijadan Jirjade uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Govorili bomo o tehnični pomoči na pobudo komisije. Številka 10. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Vzdržani? Dva vzdržana glasova. Predlog spremembe 10 je sprejet. Predlog spremembe 11. Poročevalec je proti. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Hvala. Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 12. Poročevalec je proti. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe je 13. Poročevalka je za. Kdo je za? Morda bi bilo bolje glasovati elektronsko. Glasujemo torej o predlogu spremembe 13. Ste vsi glasovali? Gospod Dupre je proti. Predlog spremembe je sprejet, 24 glasov za in 6 oziroma 25 glasov za, gospod Depreše in pa 6 proti. Predlog spremembe je 14, poročevalka je za. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Vzdržani? Predlog sremembe je sprejet. Predlog sremembe 15. Poročevalka je za. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Kdo je proti? Nihče? Vzdržani? dva vzdržana. Predlog spremembe 16. Poročevalka je za. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Vzdržani. Predlog spremembe 17. Poročevalka je proti. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Tri vzdržani. Zavrnjen. Predlog srembe 18. Poročevalka je za. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Nišče se ni vzdržal glasovanja. Predlog spremembe je spred. Predlog spremembe 19. Poročevalka je proti. Kdo je za? Želite glasovati elektronsko? Morda bo tako laže. Prav. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Gospod Debre je za. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 17 glasov za in 15 proti. Predlog spremembe 20. Poročevalka je za. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe ena. Poročevalka je za. Se opravičujem? Kaj pravite? 19 proti 11 je bilo. Ena. Poročava, kaj za, kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Trije ste proti. Se kdo vzdrži? Trije. Prav. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe dve poročevalka je za. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Nihče se ne vzdrži, kar pomeni, da je predlog spremembe spred. Tri. Predlog spremembe tri. Poročevalka je za. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Vzdržani? Trije vzdržani. Predlog spremembe številka 3 je sprejet. Predlog spremembe 4. Poročevalka ga podpira. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Nihče. Predlog spremembe 5. Poročevalka je za. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Vzdržani? Nihče. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 6. Poročevalka je za. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? vzdržani. Tva vzdržana glasova. Prelo sprejembe je sprejet. Prelo sprejembe 7. Poročevalka je za. Sedem torej. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Trije ste proti. Kdo se vzdrži? Trije. Prelo sprejembe 8. Poročevalka je za. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Trije ste proti. Vzdržani? Nihče. To je bila številka 8, sedaj pa predlog spremembe številka 9, poročevalka ga podpira. Kdo je za? Kdo je proti? Trije. Kdo se vzdrži? Dva. Trije. glasovanje o besedilu z izglasovanjem in sprejembami elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Gospod Depre, za. 26 glasov za, 3 proti, 2 vzdržana. Nous allons maintenant voti sur les amendements. Sedaj pa nas čaka glasovanje o poročilu gospoda Georgiosa Kircosa, uporaba sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Gre za regijo centralne Makedonije, Atika v Grčiji, več kot 6 milijonov evrov. Predlog spremembe 6 je pokrit, predlog sem besedem. Poročevalec je proti. Kdo je za? mislim, da so mnenja predvsej deljena, tako da predlagam elektronsko glasovanje. Glasujemo. Glasujemo torej o prilogu spremembe 7. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Gospod Depre, ali vaša naprava sedaj deluje? Odlično. 17 glasov za in 15 proti sprejetje. Pero 78. Poročevalec ga podpira. Elektronsko? Ne, ni potrebno. Zdvigne roko, kdo je za. Hvala. Kdo je proti? Nihče ni proti, vzdržani. Nihče. Sprejet. 9 je pokrit, prejel srembe 10 in 11, prav tako pokrita 12, poročevalec je proti. Kdo je za predlog spremembe 12? Elektronsko. Elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog spremembe je spred 17 glasov za, 15 proti predlog spremembe 13. Poročevalec ga podpira. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Trije proti. Vzdržani. Nihče. Spred. To je bil predlog spremembe 13. Sedaj pa predlog spremembe 14. Poročevalec je proti. Kdo je za? Ne, mislim, da bomo glasovali elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog srembe je zavrnjen. Zavrnjen 20 proti 10. 15. Ta je pokrit enako velja za predlog spremembe 1 in pa predlog spremembe 2. Prav tako je pokrit 3, predlog spremembe 4, poročevalec je proti elektronsko. Kdo je za torej? Elektronsko, da. Da si glasovali, konec glasovanja predlog srembe je spred 16 proti 15, dva vzdržana glasova. Predlog srembe 5 je pokrit, tako da lahko glasujemo o besedilu z izglasovanimi spremembami elektronsko, prosim. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Besedilo je sprejeto, 29 glasov za, 4 proti. Nihče se ni vzdržal. Sedaj pa glasovanje o poročilu Sikfrida Muresana, uporaba sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Gre za regijo Kampija v Romuniji. Več kot 3 milijone evrov namenjamo tej regiji. Predlog spremembe ena je pokrit, oziroma sedem je pokrit, predlog spremembe osem. Poročevalec je proti. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Se kdo vzdrži? En vzdržan glas. zavrnjen. Prelosrembe 9. Poročevalec je, mislim, da za, ampak eh, izvolite besedo. Hvala, gospod predsednik. To je poročilo gospoda Viktorja Negreska, eh, predlog sreme gospoda Negreska. Načeloma je nespremljiv, zato ker je dejal, da bi morali sredstva prilagoditi glede na inflacijo, ampak tega ne moremo narediti na osnovi uredbe EGF. Eh, e Imamo pa kompromisni ustni predlog spremembe, ki govori o tem daljšem obdobju v skladu eh, z uredbo, ki ureja Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Predlagam torej, da bi

quels sont ceux qui sont favorables à la... Kdo je za ta predlog spremembe? Ustni predlog spremembe. Hvala. Kdo je proti? Trije proti, vzdržani, nihče. En vzdržan glas se upravičuje. To pomeni, da je ta ustni predlog spremembe sprejet. Predlog spremembe 10. Poročevalec je proti. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Predlog spremembe je zavrnjen. 11. Imamo ustni predlog spremembe. Izvolite, gospod poročevalec. Hvala, gospod predsednik. ustni predlog predlaga črtanje zadnjega dela predloga spremembe, tako da bi pisalo zgolj poudarja, da so se pogoji na trgodela v zadnjih 17 eh, mesecih rahlo spremenili in da bi morali analizo pripraviti na osnovi ekonomske in finančne situacije z leta 2014. Zadnji del besedila pa črtamo ker eh, velja isti razlog. To bi bilo v nasprotju z uredbo za sklad. In v takšni obliki ta predlog eh, eh, sprejemamo. Tako bomo glasovali v tem ustnem predlogu spremembe. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Tri je proti. Vzdržani. Nihče. Predlog spremembe 11 je tako sprejet. Predlog spremembe 12. Poročevalec je za. Razlago za to poznate. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Tri je proti. Vzdržani? Nihče. Sprejet predlog spremembe 13 je pokrit, predlog spremembe 14. Poročevalec je za. Kdo je za? Hvala, proti. Devet, sprejetje. Predlog spremembe 15. Poročevalec ga podpira. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Vzdržani? Sprejete. Predlog spremembe 16. Poročevalce je za. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Trije proti. Štirje. Pet. Se kdo zdrži? Nihče. Predlog spremembe je spred. Predlog spremembe 17. Poročevalec je proti. Kdo je za? Težko je videti, kako ste glasovali, tako da bomo glasovali elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet, 17 glasov za, 13 proti in eno zdržan glas. Predlog spremembe 18. Poročevalec ga podpira. Kdo je za? Hvala, kdo je proti? Se kdo zdrži? Trije. Sprejetje. Predlog spremembe 19. Poročevalec je proti. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Nihče. Zavrnjen. Predlog spremembe 1 je pokrit, o tem ne bomo glasovali, enako velja za predlog spremembe 2. Predlog spremembe 3. Poročevalec ga podpira. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Tri je proti, vzdržani. Sprejete predlog spremembe 4. Poročevalec ga ne podpira. Kdo je za? Mislim, da bomo poskusili elektronsko. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog spremembe je spred 16 glasov za, 13 proti in 3 je vzdržani. Predlog spremembe 5. Poročevalec je proti. Elektronsko bomo glasovali. Glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet, 16 glasov za, 13 proti, 3 vzdržani. Predlog spremembe 6 je pokrit, tako da o tem ne bomo glasovali, čaka pa nas glasovanje o besedilu z izglasovanimi spremembami. Elektronsko, prosim, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto, 29 glasov za, 3 proti in nihče se ni vzdržal. Sedaj pa še poročilo Anneli Jetenmeki, uporaba sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. 960 tisoč evrov je namenjeno temu, gre za regijo Aragon. Predlog spremembe 6 je pokrit, predlog spremembe 7 je bil spremenjen. In poročevalka je za. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Vzdržani? Nihče. Tako kot tudi nihče ni bil proti. 8. Poročavka je za, kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Tri je proti, vzdržani? Nihče. Predlog spremembe številka 9. Poročevalka je za. Kdo je za? Hvala. Proti? Nihče. Ne. Nekdo je proti. En glas proti. Vzdržani? Nihče. Predlog spremembe 10. Poročevalka ga podpira. Kdo je za? Hvala. Proti? Tri je proti. Se kdo vzdrži? Ne. Spred. Predlog spremembe 11. V dveh delih. Prvi del glasujemo torej v dveh delih. Prvi del, poročevalka ga podpira. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Nišče. Prav. Drugi del, kjer, ki se začne z uh, eh, points out in konča, je finished. Poročevalka je proti. Kdo je za? V tem primeru bomo glasovali elektronsko, prosim. Glasujemo. Zdaj tu zvrt. So vsi glasovali? Konec glasovanja. Drugi del je sprejet, 17 glasov za, 14 proti. Predlog sprememe 12. prav tako bomo glasovali o dveh delih. Ne, ja, če imamo še tretji del, ne. Dva dela torej. Prvi del. Poročevalka je tukaj za. Kdo je za? V en glas. Je kdo proti? Ne, vzdržani, ne. Prav. Drugi del poročevalka je proti. Kdo je za? Hvala, kdo je proti? Šest vas je proti. Vzdržani? Drugi del je sprejet. Predlog spremembe številka 13. Poročevalka ga podpira. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Trije proti Se kdo vzdrži? Ne. Predlog sprejembe 14. Poročevalka je za. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Trije. Se kdo vzdrži? Ne. Predlog sprejembe 15. Poročevalka je za. Kdo je za? Mislim, da Ste vsi za, kdo je proti? Nihče, vzdržani? Ne. Predlog sprejembe 16. Poročevalka je za. Kdo je za? Hvala. Proti? Tri je proti, vzdržani? Nihče. Predlog sprejembe 17. Imamo ustni predlog spremembe, poročevalka izvolite. Je pa da. A ni je. Prav. No, veste, kakšen je njen predlog. In o tem predlogu bomo tudi glasovali. Poročavka je za. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Štirje proti, vzdržani? Ne ta spremenjeni predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 1 je pokrit, enako velja za številko 2. Predlog spremembe 3 poročevalka je za. Kdo je za? Hvala, kdo je proti? Tri je proti, vzdržani, nihče, sprejet. Predlog spremembe 4 poročevalka ga podpira, kdo je za. Mislim, da ste vsi glasovali za, je kdo proti? Ne, vzdržani, ne. Predlog spremembe 5 je pokrit, tako da bomo sedaj glasovali o besedilu z izglasovanimi spremembami. Elektronsko glasujemo, prosim. Vous avez tous voté. Ste vsi glasovali? Hvala. Konec glasovanja. Poročilo je bilo tako sprejeto in sicer z 29 glasovi za, 3 glasovi proti, nihče se ni vzdržal glasovanja. Dobro, torej sedaj smo končali z glasovanjem in dajem besedo Žerarju Depreju v zvezi z eh, sedmimi plačili, glede katerih se moramo v odboru odločiti. Gre za proračun 2014, eh, oddelek 3 in zlasti bi vas opozoril na nujnost 30. Eh, postavke, torej plačila za Sudan. Izvolite, gospod pročevalec. Gospod predsedujoči, to je zelo preprosto torej dvanajst trinajst štirinajst petnajst šestnajst in sedemnajst eh, o katerih bomo glasovali torej nujno je da o tem glasujemo to sem povedal tudi kolegom kajti če tega ne bomo izglasovali potem vse odločitve ki smo jih sedaj sprejeli ne bodo izvedljive Torej, pomembno je, da te transferje v proračunu odobrimo, zato da bodo lahko odločitve, ki smo jih sedaj sprejeli, tudi izvedljive. Torej, zato bi predlagal, da glasujemo v sklopu, kajti um, vse te odločitve imajo isto logiko. Torej, glede teh šestih eh, predlogov sprememb, torej to so predlogi sprememb. Ja, torej, gre za plačila. Ja, ampak ta predstavljajo predloge spremembe in izhajajo iz glasovanj, ki smo jih opravili. Torej, zato bi dal na glasovanje v sklopu teh eh, šest eh, amandmajev. Prosim, če glasujemo, kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Trije so proti. Nihče se ne vzdrži. Dva vzdržana glasova. Dobro, potem dajem besedo gospodu Depreju glede amadmaja 30. Ja, gospod predsedojoči, torej tu gre za transfer 20 milijonov evrov, torej eh, tako v obliki. Um, plačil in eh, sredstev za obzem, prevzem obveznosti in sicer gre za uh, nujne uh, ukrepe humanitarne pomoči ljudem, ki se nahajajo v absolutno tragičnih uh, situacijah, zlasti zelo veliko število otrok. To smo želeli izvesti že v mesecu avgustu, ampak uh, zaradi sporazuma, ki je bil v teku in dejstva, da v mesecu avgustu niti parlament, niti komisija nista um, na tem področju delovala. V sedaj prosim, da uh, resnično nujno sprejmemo ta amandma. Dobro, bomo sedaj glasovali o tem predlogu spremembe 30, eh, s tem, da spominjam, da je glasovanje nujno. Kdo je za? Mislim, da ste vsi za, je kdo proti, nihče se ne vzdrži. Dobro, potem na ta način zaključujemo z glasovanji. Prej sem eh, se malce eh, prehitev, eh, ko sem želel naznaniti glasovan konec glasovanja po uporabi sredstev Evropskega slada za prilagoditev. Torej, glede na to, da je sedaj eh, faza eh, uložitve predlogov sprememb že skoraj eh, končan. Torej danes opovdne je zadnji rok za predloge sprememb. Sedaj pa dajem besedo gospe Gardia Zabal za prvi, prvo predstavitev predlogov sprememb glede splošnega proračuna EU za leto 2015. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, kot eh, ste že povedali, je bil predstavljen prvi del eh, amandmajev in politične skupine so se na to odzvale in pri tem prvem krogu smo imeli 890 predlogov sprememb, od tega velik del, torej ki izhaja iz političnih skupin pa tudi individualno strani poslancev. Res je, da ta številka 890 predlogov sprememb ni zelo visoka glede na eh, prakso na področju eh, obravnave splošnega proračuna zlasti ker se nahajamo v nekem prehodnem obdobju, se pravi, eh, stari poslanci odhajajo, novi prihajajo in to je povzročilo tudi nekaj eh, težav pri organizaciji, pri ulaganju eh, amandmajev in tudi pri um, samih eh, prednostnih nalogah eh, za vsakega posameznega poslanca. Torej, na kratko bom predstavila po posameznih eh, kategorijah te predloge sprememb. Torej, prva kategorija je seveda zaposlovanje, gospodarska rast in tako dalje. Tu je oddelek, kjer imamo največ predlogov sprememb, 192. To se nanaša na programe, na kategorije in veliko od teh predlogov sprememb eh, gre v smeri um, ponovne vzpostavitve eh, prejšnjega predloga eh, komisije tako pri kompromisnih predlogih, kot tudi pri novih predlogih. Tu si uh, želijo zlasti um, iti dlje kot eh, to predlaga komisija in zlasti na področju eh, programov eh, za majhna in srednja velika podjetja. Enako velja tudi za amandmaje, ki se navezujejo na nadzorne agencije in pa na pilotne projekte, na pripravljalne programe. In če obravnavamo vse amandmaje na predlog komisije, potem vidimo, da je šlo za zvišanje glede na ta prvotni predlog skoraj 62 oziroma skoraj 63 milijonov evrov. Na to se nanašajo eh, amandmaji na regionalno politiko, tu jih imamo 33 in zopet eh, glede na predlog eh, komisije in tu si grejo amandmaji v smeri zviševanja plačil oziroma odobrenih proračunskih sredstev za plačila eh, in tudi za končanje programov znotraj eh, finančnega eh, okvira in tudi večje pomoči najbolj ranljivim in občutljivim regijam, kjer bi želeli nameniti 22 milijonov evrov za plačila. Tu tu so predlagani tudi pilotni projekti, ki naj bi predstavljali 9 milijonov evrov, na to tretja eh, kategorija, kjer ni bilo zelo veliko amandmajev. Tu smo imeli tri pomembne predloge spremembe z gospodarskega vidika in sicer je šlo za dvesto petdeset milijonov evrov ki naj bi bilo eh, namenjenih eh, prestrukturiranju sektorja sladkorja in nato eh, tristo milijonov evrov za okolje in tu so bili amandmaji zelo ambiciozni in eh, tu je šlo dejansko za spremembo stebrov, se pravi eh, prenos eh, sredstev iz enega stebra na drugega. V tretji kategoriji smo imeli 66 amandmajev glede na predlog komisije in tu najdemo zelo jasne postavke dela za programe Multimedia Actions, program Creative Europe um, in pa uh, delovanje na področju azila, na področju drog, na področju Frontexa in to bi rada povdarila zato, ker uh, tu gre za predlog zvišanja proračunskih sredstev za 20 milijonov evrov um, in sicer iz rezervnih uh, sredstev, ta sredstva bi lahko kasneje hitro mobilizirani, če bi bilo potrebno. Ampak eh, treba je pač počakati, eh, kaj se bo zgodilo, če bo treba eh, to prilagoditi kasneje. V četrti kategoriji, zopet kot v prvi kategoriji, tudi to so zopet poglavja, ki imajo največ amandmajev, tu jih je 147 in sicer eh, se predlaga zvišanje sredstev za tristo dvaindevetdeset milijonov evrov v primerjavi s prvotnim predlogom komisije in eh, tu se eh, bo treba verjetno obrniti na mm, instrumente prožnosti in določiti prednostne naloge posameznih odborov ki so predlagale te predloge sprememb. Tu gre za eh, klasične prednostne naloge, pomoč Palestini eh, in eh, humanitarni pomoči. Pri petem poglavju imamo pet različnih predlogov sprememb in ta se nanašajo zlasti na izvedbo programov. Eh, na kratko sem spremenila o agencijah, eh, torej bom povzela na kratko, kaj se tu eh, dogaja. Torej, svet je znižal proračunska sredstva 15 tem agencijam in pri šestih od teh agencij eh, smo videli predloge spremembe, s katerimi eh, smo jim želeli dodati več eh, sredstev. In za, kot veste, komisija je vzpostavila tu dve različni fazi obravnave agencij in sicer po eni strani je za pet odstotkov e, skrčila obseg e, osebja, po drugi strani pa je bil podan predlog, da se e, vzpostavi nek, nek skupni bazen teh zaposlenih za vse agencije in to je sprožilo kar precej nestrinjanja in veliko teh eh, amandmajev se nanaša prav na eh, ta krčenja. To je malce zapleteno, ampak eh, bomo dobili kasneje več podrobnosti, primer, kar se tiče prvih pet odstotkov in na to drugih pet odstotkov, ki se nanaša na ta bazen. Ampak bomo postopoma dobili bolj jasno podobo tega, kar se dogaja. To je sedaj samo povzetek tega, kar predlagajo eh, odbori. Zanimalo pa bi me, kakšno je mnenje političnih skupin, kakšne so eh, politične prioritete skupin. Kar pa se tiče zavez, je tu pomembno, da se ugotovi, kakšne so prednostne naloge in kakšne so strategije v parlamentu glede teh prednostnih nalog mislim, da se vsi strinjamo in da je to naš skupni cilj, da se računi čim prej plačajo. In to je vse, kar sem želela povedati. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospa poročevalka. se bom posvetoval s koordinatorji eh, skupin. Gospod Fernandez. Eh, Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Ta razprava glede amandmajev se nanaša torej na te predloge, tudi sprememb, predlogov sprememb. Tu mislim, da imamo dve uh, prednostni nalogi. Po eni strani imamo uh, rast, zaposlovanje in tako dalje. In tu je jasno, da je treba eh, težave rešiti in narediti vse, kar se da, da to lahko storimo. Ali pa da se vsaj eh, problem leta 2015 na strani plačil nekako skrči. Torej, v okviru splošnega proračuna Evropske unije za 2014-2015 je eh, skrčen na param um, proračunu 2013. Zato prosimo za porožnost. Parlament je prosil, da se ponovno pregleda, ponovno prouči um, večletni eh, finančni načrt in da se pripravi predlog za 2016. Moramo to storiti moramo tudi razpolagati z ustrezno zakonodajo, ki bo to omogočila. Ta, to težavo plačil je treba rešiti, to je nujno. In to je nujno za 2015. Torej, sklad. Uh, za najbolj prizadete je nekaj, kar je treba obravnavati, socialni sklad, eh, naprimer to, kar smo že sprejeli, mleko za šole in tako dalje. Vse to je treba pokriti. Evropska unija tu mora pokazati ne samo notranje solidarnosti, temveč tudi zunanjo solidarnost, solidarnost napram sosedom znotraj eh, sosedske politike, humanitarne pomoči. Uh, Torej vse to predstavlja to zunanjo eh, solidarnost in tudi to je treba spremeniti do neke mere. Očitno je, da je treba to v pročovskem odboru obravnavati nasplošno. Uh, eh, želela bi samo eh, podpreti to, kar je povedal zadnji govorec glede humanitarne pomoči. Vemo, da je bila UNRA zelo prizadeta, zelo so bila njihova sredstva skrčena in pričakujejo še vedno 10 milijonov, ki bi jih morali prejeti že eh, prejšnji mesec in to predstavlja resnično hudo krizo, kajti to ima eh, seveda učinek na vse eh, dejavnosti na terenu. Tu moramo najti neko možnost, da eh, plačamo to, kar je bilo obljubljeno in da določimo tudi eh, prioritete, da se najprej plača tiste, ki to najbolj nujno potrebujejo. Seveda vsi nujno potrebujejo ta sredstva, ampak mislim, da pri humanitarnih eh, situacijah je jim je res treba dati prednost. Hvala. Merci. Hvala lepa, gospod Zani. Mm, hvala lepa predsedujoči povsem se strinjamo s eh, tem da je treba vložiti vse napore v reševanje tega problema in eh, prosimo komisijo da te prednosti Eh, tudi določi. Imamo proračun, imamo številke in znotraj teh številk eh, je treba videti, kje lahko najdemo vire, ki jih lahko namenimo prednostnim nalogam, ki jih parlament, komisija in nova komisija določita. Gospod Juncker je eh, to povedal, torej imamo razvoj, zaposlovanje mladih in pa Eh, priseljevanje. Mi smo eh, predlagali določeno število predlogov sprememb, s katerimi bi se eh, povišal proračun Frontexa, zato da bi lahko rešili na evropski ravni problem priseljevanja, kajti cela Evropa Eh, mora ta problem rešiti. Glede eh, petega oddelka, tu bi prosili, da se uloži vse potrebne napore v to, da se določi stroške, ki niso eh, prednostne narave. Po mojem mnenju je to mogoče narediti. Lahko skrčimo sredstva pri neprioritetnih rubrikah zato, da jih damo drugam. Oui. Uh, gospod Depre, ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. V naši skupini še nismo končali z razpravo, ampak eh, lahko vam že podam um, nekaj upogledov v področja, kjer smo dosegli konsens. Uh, Kar se tiče izvajanja proračuna za 2014 in pa proračuna za 2015, se moramo osredotočiti na plačila. Sedanja situacija je zaskrbljujoča in postala bo neozdržna, če bomo nadaljevali s to logiko, ki ji sledi svet. Torej, moramo doseči minimalno stališče in pri tem ustraja minimalno stališče eh, znotraj naše skupine, zato da ponovno vzpostavimo tiste številke, ki jih je določila komisija. Če tudi bo prišlo do določenih eh, prilagoditev med posameznimi postavkami. Kar se tiče Eh, zavez. Kar se tiče obveznosti, se tu ne strinjamo glede ravni teh obveznosti. Strinjamo se, da moramo biti odgovorni pri plačilih, eh, ampak eh, to pomeni, da ne smemo biti neodgovorni pri prevzemu obveznosti, kajti sicer bo ta problem vedno večji na področju plačil, če bomo prevzeli previsoke obveznosti. Zato nismo določili ravni eh, obveznosti za proračun 2015. O tem še razpravljamo. Ampak eh, kar se tiče prednostnih nalog eh, v delu proračuna 2015, ki Eh, ostane še nedoločen. Menimo, da je treba uložiti vse napore v eh, zadeve, ki se nanašajo na vzhodno Evropo, zlasti na Ukrajino. Ne smemo dovoliti, da bi ta država, eh, kjer obstaja neka tiha vojna, da bi utrpela takšne gospodarske eh, šoke, da ne bi mogla iziti iz te situacije. Torej, to je situacija, ki je nujna. Poleg tega imamo dramatične dogodke na Bližnjem vzhodu in v Afriki, zato je treba tudi eh, te številke primerno prilagoditi. Vemo tudi, da eh, imamo programe pomoči majhnim in srednje velikim podjetjem in uh, to se nam zdi zelo pomembno, zelo bi si želeli, da se tudi eh, nameni ustrezna sredstva digitalizaciji eh, gospodarstva. Torej, toliko o našem razmišljanju v zvezi s proračunskimi sredstvi za 2015. Hvala lepa, gospod Kolmelj. Ja, vielen Dank, Herr Vors. Hvala lepa. Najprej hvala lepa poročevalki. Vesel sem bil, ko sem eh, slišal, da je tisoč predlogov sprememb ni prestrašilo. Dobro ste se tukaj odrezali, to vam lahko kar povem. Pri EKR smo govorili o proračunu ta teden in eh, povedati vam moram, da bomo proračun zavrnili. Zato, ker v proračunu ni bilo jasno pokazano, da se problem ne rešuje, problem razlike med plačili in obveznostmi. Mislim, da ni nobene potrebe, da se spuščamo podrobneje v ta problem. Problem za nas je zelo velik, za nas je to tudi pravni problem, zato ker iz teh nepokritih eh, plačilnih obveznosti lahko nastajajo dolgovi in Evropska unija se ne sme zadolževati. Ne glede na to, imamo nekaj predlogov sprememb in sicer v imenu skupine, zato ker menimo, da bi na nekaterih področjih vseeno lahko varčevali, zato da bi na drugih področjih lahko denar bolj smiselno porabljali, naprimer na področju rasti, zaposlovanja in tako naprej. To je nesporno, zato želimo, da bi se bolj posvetili tem področjem. Naše predloge sprememb znašajo okrog 80 milijonov evrov. Lahko bi varčevali za to, da pripravimo rezerve. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Delano. Ja, gospod predsedujoči, ta razprava je zelo zanimiva ampak eh, dokler parlament eh, ne bo imel vpliva eh, na plačila, bomo lahko delali samo to, da bomo ene lukne zamašili, druge pa na ta način odprli. Torej, ampak prvo, kar je jasno, je, da vse zadeve, ki se nanašajo na humanitarno vprašanje, solidarnost, so nujna. Uh, drugo se nanaša na raste in zaposlovanje. Tudi to je prednost, to je očitno. In kot predsednik regije eh, seveda ne smem pozabiti tudi na regije in na prestrukturiranje, na eh, strukturno zakonodajo. Eh, sedaj je najnujnejše najti rešitev za plačila. To je vprašanje, ki je absolutno prioritetno moramo delovati skupaj zato, da to vprašanje rešimo. Istočasno pa je treba najti tudi nova sredstva, če želimo, da bo Evropa lahko v celoti odigrala svojo vlogo na področju rasti in eh, razvoja. Hvala lepa. Gospod Dešovski. Važeni panem predsedo, děkuji vam za vaše slovo i za... Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala za besedo rad bi se tudi zahvalil za odlično izgovorjavo mojega imena, to zelo cenim. Želel bi se zahvaliti tudi gospe poročevalki za odlično upravljeno delo na področju proračune. Sam kot poročevalec v odboru Libe se zelo dobro zavedam, kako težko je delo na proračune področju proračuna in zato se res zahvaljujem za opravljeno delo. Z mojega vidika je zelo pomembno to, da se EU ne sme zadolževati. Moramo biti odgovorni in moramo biti previdni, moramo biti tudi predvidljivi. Po drugi strani raziskave kažejo na to, da veliko evropskih državljanov, zlasti v vzhodnem delu, se boji za prihodnost, za varnost. In tu se odzivam na to, kar so povedali že predhodni govorci glede varnosti, priseljevanja. To so vprašanja, pri katerih ne smemo vrčevati moramo biti odgovorni kot eh, član odbora za proračunski nadzor. Zelo skrbno proučujem številne programe in lahko rečem, da je mogoče prihraniti denar ne na humanitarnem področju ampak pri drugih programih eh, kjer gre zelo veliko denarja v nič na primer organizirajo se konference samo zato da se organizirajo nekateri projekti niso izbrani ker so najboljši temveč eh, zato da se zagotovi da ima vsaka država članica projekt glede na moje prihodne delo v odboru se bo prizadeval proti takšni potrati denarja v prihodnosti. Hvala lepa in želim vam veliko uspeha pri razpravi o proračunu. Eh, hvala lepa, gospod Olbrich. Eh, ja, hvala, predsedujoči. Mislim, da je ta proračunska razprava na evropski ravni malce drugačna kot proračunske razprave v državah članicah in na regionalni in lokalni ravni. Eh, kajti eh, pri eh, naših razpravah gre vedno za programe. Kaj je treba narediti, ali imamo denar za izvedbo teh programov, kakšne so prednostne naloge, ali jih je treba spremeniti glede na sredstva, ki jih imamo, koliko denarja je treba nameniti in tako dalje. Ali je to normalna razprava o programih za prihodne leto? oziroma prihodna leta. Sedaj smo v specifični situaciji, kajti moramo razpravljati o programih, ampak ne vemo pa, kakšen bo obseg eh, dolga, eh, kaj ti vrzeli v proračunu konec leta 2014 še niso znane. Lahko pa danes že predvidimo, da eh, samo pri 1B imamo danes, septembra, primanklaj 10 milijard. Torej, plačila čakajo na izvedbo eh, in eh, teh je že sedaj 10 milijard. Še tri mesece imamo do konca leta in eh, sprašujemo se, kako velik bo ta primankljaj do konca leta. Lahko to predvidimo. In zato je v tej situaciji naša razprava o eh, programih eh, nenavadna, kajti ne vemo še koliko bomo morali plačati za prejšnje programe. Pri tem je treba tudi upoštevati, da je leto 2015 zadnje leto N plus 2. Eh, kaj pomeni, da je to zadnje leto za plačilo vseh projektov eh, iz obdobja 2007-2013. Problem je v tem, da proračun za 2015 glede na prage, ki jih imamo, ne bo rešil težave. To moramo vedeti. Ko sedaj razpravljamo o proračunu 2015, ta proračun ne bo rešil težav. Še vedno bomo imeli velik proračunski primankljaj. In sedaj poskušamo popraviti sistem, ampak sistem je treba spremeniti. In eden izmed eh, vidikov je, da je treba najti različne rešitve, ki bodo prelagane glede na različne politične um, ideologije. Ampak eh, kaj se zgodi z denarjem? Uh, ki se vrača neto plačnikom. Ampak eh, tu ugotavljamo, da plačila niso izvedene, neto plačevalcem pa se denar vrača. Torej, eh, vedeti moramo, da si zelo prizadevamo za to, da popravimo sistem in zato se zahvaljujem poročevalki, ampak ne poznamo realne situacije v proračunu in to je ta proračunski primankljaj. Hvala. Merci. Hvala lepa gospodin predsedatelj uvaženi kolegi jaz sem da pozdravim dokladčika osnovni hvala lepa gospod predsedujoči spoštovani kolegi rad bi čestital poročevalki vemo kako težko je to delo težava ki jo vidimo žal je se situacija ponavlja ob vsakem proračunskem letu ne vidimo nobene spremembe v politiki in pri pripravi proračuna. Komisija vedno začenja s prestrukturiranjem proračuna na ta način, da je treba najprej plačati um, obveznosti komisije napram državam članicam. In to postavlja pogoje za zelo visoke primankljaje v državah članicah. Med zaslišanji in nasploh bi morala Evropska komisija vzpostaviti dialog in proračun, ki ga Evropski parlament sprejme, se mi zdi neusklajen s tem, kar se dogaja na terenu. Preveč imamo prevzema obveznosti in nihče ne plačuje plačil. Imamo tri odstotni primankljaj, ki je dovoljen v državah članicah, ampak istočasno pa komisija ne izvaja plačil državam članicam gospod predsedujoči tu ste eh, prevzeli idejo da če vzpostavimo dialog s proračunskimi odbori v državah članicah lahko pridobimo iz prve roke informacije kar nam bo omogočilo da bomo bolj prožni in kar bo koristno tako za evropski parlament kot za nas naš odbor in to bo tudi Mm, olajšalo našo komunikacijo z Evropsko komisijo. Ne smemo prisluhniti samo mnenjem uradnikov Evropske komisije. Hvala. Merci. Eh bien, madame le rapporteur général. Najlepša hvala. Gospa splošna poročevalka, dobili ste nekaj informacij glede tega kakšna bi lahko bila hierarhizacija predlogov sprememb, nekateri so privilegirani v primerjavi z drugimi. Hvala za vse te informacije. Poskušali bomo najti dobre kriterije. Želite besedo? Gospa Gardija Zaval, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila eh, komentarjem kolegov, ki so se odzvali mislim, da v tem, kar lahko sprejmemo v tem odboru, gre zlasti eh, na vprašanja obveznosti in eh, mislim, da lahko dosežemo sporazum, s katerim se bodo lahko vse politične eh, skupine strinjale glede naših prednostnih nalog pri prevzemu obveznosti ampak eh, vprašanje eh, ostaja eh, odprto, obstaja vprašanje plačil, to moramo rešiti skupaj z svetom in seveda moramo najti rešitev za to veliko vrzel med sredstvi za plačila in obveznostmi treba je eh, najti eh, nek način, kako premostiti eh, vse te milijone evrov, ki manjkajo. In teh 23 milijonov evrov, ki jih bomo namenili plačilom za 2014, ne bodo rešili težav, s katerimi bomo soočeni leta 2015 in vse kar sedaj počnemo eh, je treba eh, proučiti in eh, ponovno razmisliti kajti to ne predstavlja rešitve. Torej, kako lahko revidiramo finančni okvir? Imamo dva načina, kako se soočiti s tem problemom. Lahko skrčimo obveznosti in plačamo to, kar smo že obljubili. Ampak dobro, lahko je reči, skrčimo obseg eh, obveznosti ampak eh, kako kaj naj se črta eh, tu lahko govorimo o enem odstotku bruto domačega proizvoda ampak kaj to konkretno pomeni Kje bomo naj, našli eh, 23 milijard? Ali bomo eh, oduzeli sredstva regionalni politiki, ali jih bomo vzeli eh, kmetijski politiki, lahko je reči, bomo črtali eh, oziroma skrčili obseg sredstva, ampak kje jih bomo vzeli, komu jih bomo vzeli. Tu gre za milijarde evrov, to ne gre za majhne vsote, ki eh, se jih lahko prilagodi. ampak samo s eh, krčenjem obveznosti bomo lahko našli sredstva za plačila. Kajti vedno je situacija ista, vedno imamo več obveznosti kot sredstev za plačila. Zato mislim, da moramo biti jasno, nekaj je krčenje prevzema obveznosti, treba se odločiti za koliko, Eh, kje bomo vzeli 23 eh, milijard evrov, komu jih bomo oduzeli in eh, mislim, da se bomo težko odrekli naprimer regionalni politiki, kmetijski politiki, politiki za rast in zaposlovanje in tako dalje. Treba je imeti konkretne predloge, zato ker lahko je govoriti na splošno, ko pa se spustimo na raven podrobnosti, pa so vse stvari precej zapletejo hudič se vedno skriva v podrobnostih, res je. Obravnavali bomo še te predloge spremem, poskušali bomo najti prave rešitve. Mislim, da nas čaka tukaj veliko dela, ampak odbor za proračune se ukvarja z realnostjo in uh, pogosto so naše naloge precej težke. Računam na vsakogar izmed vas, da boste pristopili konstruktivno, da se ne bomo zgubljali preveč v govorih in bomo poskušali najti konkretne rešitve. Res je, Nekatera, nekatera plačila so ostala neizplačena in lahko se zgodi, da ko je prevzeta neka obveznost za plačilo, da mine nekaj mesecev ali pa celo kakšno leto, dve in potem se odločimo, da bomo sprejeli dodatne obveznosti, imamo naprimer večletni finančni okvir, ki. Eh, Eh, zvišuje za 52 milijard razlike med obveznostmi in plačili. Ampak enkrat bo treba to razrešiti. Že do konca leta 2014 bomo imeli velike težave zaradi leta 2014. Imamo tudi skupino na visoki ravni, srečali se bomo eh, z drugimi institucijami. Gre pa za to, da so zadeve precej zapletene. Nekatere države članice namreč eh, pozno izdajo eh, račune. Računi ostajajo neplačeni, ker imamo možnost 60 dni od eh, iz, eh, izdanega računa pa do plačila. In mislim, da vedno potrebujemo dodatne informacije, zato da bomo vedeli, o čem govorimo. Dobro je tudi eh, nadzirati, kaj se dogaja v komisiji, v službah komisije in v nekaterih državah članicah. Radi bi namreč tisti pravi uvid v neplačane račune, neizplačana sredstva. Lahko bi lahko vedno rekli, da se bo tako ali tako vse razrešilo, ampak v nekem trenutku teh rešitev ne bo več. Toliko o tem, kar je prišlo iz preteklosti, kar pa se dogaja sedaj. Upam, da bi se lahko v prihodnosti izognili eh, zamudam pri izplačilih in razlikam. Upam, da, da je to mogoče ampak morda bi bilo eh, treba vse naše eh, napore vložiti v to. Upam, da bomo 29. in 30. septembra ter 1. oktobra govorili o teh predlogih sprememb, gospa poročevalka, in to odprto in zdi se mi, da je to dober znak za vse nas. No, o tem bo še govora, kot sem dejal. Predlagati sem želel tudi nekakšno izmenjavo mnen, seminar, eh, pogovore v naslednjih mesecih. Dialog je namreč pomemben. Sedaj pa še eno poročilo glede uporabe sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Besedo bom predal Patriciji Šolin, ki bo predstavila ta osnutek poročila. Govora je o skladu za prilagoditev globalizaciji. Gre za regijo Comunidad Valenciana v Španiji. Sredstva v višini 1 milijon 19 tisoč 100 84 evrov. Izvolite, gospa Pročevaka. Hvala predsedujoči za besedo. Pozdrav tudi vsem kolegom in kolegicam, ki ste še tukaj v dvorani. Kot je predsedujoči povedal, je Španija zaprosila za pomoč iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, za pomoč pri reintegraciji na trg dela odpuščenih delavcev v proizvodnji kovinskih izdelkov v regiji Comunidad Valenciana v višini milijon devetnajst tisoč sto štiriinosemdeset evrov. Gre za regijo, ki jo je globalizacija hudo prizadela in ki je zato v preteklosti že zaprosila za pomoč iz tega sklada, toda v drugih sektorjih od začetka aprila do konca decembra leta dva tisoč trinajst je bilo v proizvodnji kovinskih izdelkov odpuščenih šeststo triintrideset ljudi v kar sto dvainštiridesetih podjetjih pred tem pa je bilo v kovinski industriji v regiji med letoma dva tisoč osem in dva tisoč dvanajst izgubljenih že okrog petnajst tisoč delovnih mest odpuščanje presežnih delavcev v podjetjih v proizvodnji kovinskih izdelkov je povezano z globalno finančno in ekonomsko krizo. v ukrepih sofinanciranih iz evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji naj bi sodelovalo tristo delavcev. ukrepi zajemajo personalizirano pomoč odpuščenim delavcem v obliki poklicnega svetovanja izobraževanja spodbujanja podjetništva in podobno španske oblasti so začele prilagojene ukrepe izvajati že dvajset junija dva tisoč štirinajst da bi odpuščenim delavcem zagotovile hitro pomoč. gre za deset oprošnjev v okviru proračuna za leto dva tisoč štirinajst ki jo je španija vložila petindvajset marca letos evropska komisija pa je svojo oceno dala dvanajst avgusta letos vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji. strinjam se s komisijinim predlogom da je španija uvrščena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe. veselim pa se tudi vseh vaših morebitnih pripomb in predlogov ki jih bom po najboljših močeh integrirala v poročilo. hvala. Merci, madame le rapporteur. Najlepša hvala, gospod poročevalka, za ta uvod. Komentari? Ne. Pregledali bomo predloge sprememb, če jih bomo dobili, in na to glasovali 6. oktobra, če se ne motim, 6. ali pa 7. oktobra. Besedo bom sedaj predal Polu Rubiku, ki bo predstavil poročilo o regiji oziroma mestu Genk v Belgiji. Izvolite. Eh, eh, Proponja mobilizacijo do 570 e mil. Hvala lepa. O tem poročilu gre za vlogo za 577.944 evrov, ta zahtevek je bil vložen 23. decembra 2013, 12. juni 2014 so zahtevek dopolnili in ta zahtevek izpolnjuje vse pravne zahteve v zvezi s skladom, zato ne vidimo težav da bi vse skupaj sprejeli. Rok za vložitev predlogov sprememb je 1. oktober tukaj v odboru in 6. ali 7. oktober bomo o tem glasovali. 20. oktober pa v plenumu. Merci, monsieur Fernandez. Najlepša hvala, gospod Fernandez. Komentarji? kakšna vprašanja? Ne. Sedaj se lahko pogovorimo o našem brainstormingu, o našem seminarju. In to bo potekalo za zaprtimi vrati. Tisti, ki ne pomagate članom in članicam odbora, lahko zapustite dvorano. Hvala za sodelovanje. Hvala. No.